12. maja konferenca predsednikov sprejela odločitev in sicer v skladu s eh, členom 134.3 poslovnika, da bo sklicala izredno zasedanje v sredo 23. junija od 15. do 17. popovdne. Na tem zasedanju bo lahko predsednik Evropskega sveta gospod Van Rompuy poročal parlamentu o sklepih zasedanja Evropskega sveta, ki bo potekalo 17. junija. In to v skladu s 15. členom pogodbe o Evropski uniji. Gospod Atkins. Uh, Predsedujoči, proceduralno vprašanje imam namreč, ali bo to zdaj postalo presedan, da tu v tem zboru na naših mizah najdemo informacijske lističe o pobudah za podpis. In mislim, da je vsekakor obžalovanja vredno, da nas na sedežih čakajo neki dokumenti, ki nas sploh ne zanima. Prosim, če se to lahko v prihodnje preneha. Kje je Fisa? All right, Mr. Atkins, we take good note of your Hvala lepa, gospod Atkins. Vsekakor bomo vzeli na znanje vašo pripombo ali vaš protest, oziroma kakorkoli naj to označim. Yes, Lange. Gospod Langen, na isto temo, proceduralno, ni dovolj, da predsedujoči to vzame na znanje. To je potrebno odstraniti iz dvorane in prepovedati. La presidencia toma nota para actuar. Predsedstvo si je to zabeležilo, zato da bo lahko ukrepalo. Najprej treba vzeti stvar na znanje in potem se lahko ukrepa. Tako. Zadovoljen sem, da vas lahko obvestim, da imamo v dvorani tudi delegacijo nacionalne skupščine iz Kuvajta in sicer sedijo na tribuni in jih toplo pozdravljamo. Kuvajt